Okay, let's start. Good to see you back in the hemicycle. Mm, no, pa bomo ponovno začeli. Lepo, da ste prišli nazaj. Če vam povem besede solidarnost, prostovoljstvo, spremembe v lokalnih skupnostih, mislim, da vam te besede veliko pomenijo. Dobrodošli spet tukaj v tej polkrožni dvorani v Evropskem parlamentu eh, na posebni razpravi o Evropski solidarnostni enoti. To je nova. Um, pobuda, ki jo je sprožila ta Evropska komisija in zato se zahvaljujem komisarju Navračiču, da je eh, ponovno že drugič danes z nami, da gosti to razpravo. In uh, naj povem našemu občinstvu, da ste odgovorni za izobraževanje, kulturo, mladino in šport. Uh, veliko razlogov je, da smo lahko ponosni na to solidarnostno enoto in v naslednjih 90 minutah bomo več izvedeli o tej pobudi. Uh, Ko boste zapustili to dvorano, pa mislim, da boste vedeli vse o teh novih oblikah prostovoljstva in računamo na vas, da boste te informacije potem delili tudi v svoji okolici. Kaj bi danes eh, lahko dosegli brez eh, družabnih omrežij? Pravzaprav nič in povabili smo tudi dva pomembna blogerja, ki bosta z nami delila nekaj skrivnosti, nekaj eh, nasvetov nam bosta dala glede oglaševanja te zelo zanimive pobude. Potem pa se nam pridružujejo tudi različna društva, prostovoljci in eh, tudi tisti, ki so koristili take storitve, nam bodo povedali, kako so to doživeli. Eh, na spletni strani lahko spremljate to razpravo v živo. Imamo pa tudi Twitter račun. In eh, želimo tudi, da se čim bolj vključite, ker je ta razprava interaktivna. Prosim vas, vse, ki ste tu prisotni, uporabljajte eh, svoje eh, Twitter račune, da nam pošiljate svoje um, komentarje. Imamo uh, tudi dva ključnika, uh, ključnik Youth Week in ključnik oziroma hashtag EU Solidarity Corps prosim vas torej za čim več eh, komentarjev. Najprej pa se bom obrnil na komisarja, ki je odgovoren za izobraževanje, kulturo, mladino in šport. Vi ste začeli s to pobudo Evropske solidarnostne enote. Videli ste, kako je v zadnjih dveh letih in pol zrasla. Povejte najprej, zakaj ste s to pobudo sploh začeli. Pozdravljeni, zelo vesel sem, da sem lahko tukaj in vam spregovorim o solidarnostni enoti EU. To je ena najbolj uspešnih pobud v mojem portfelju. Vse skupaj se je začelo kot eh, skupna prizadevanja, da bi državljanom pokazali konkretne primere evropske solidarnosti. Skušali smo dati dokaze za to, da evropska solidarnost eh, obstaja, da obstaja tudi evropska identiteta in da to pokažemo evropskim državljanom. Zato smo se potem tudi odločili, da sprožimo to pobudo za mlade. Mm, kajti vi, mladi, ste pravzaprav največji podporniki evropskega projekta. Zato tudi upamo, da bo ta projekt ne samo eh, združi vaša prizadevanja in navdušenje v korist eh, evropske integracije, ampak eh, da boste vi postali tudi zgled za starejše generacije, da se bodo pripadniki starejših generacij tudi pomladili ob vas in vašem delu. Želeli smo tudi njih pritegniti nazaj k evropskemu projektu in zato Gre za to, da se podpre lokalne skupnosti, da se pomaga skupnostim v težkih situacijah, eh, da se pomaga tudi na socialnem področju, eh, na izobraževalnem področju in drugih področjih življenja naših državljanov. Z veseljem lahko povem, da je bila pobuda zelo uspešna, več kot 100 tisoč. Eh, Prošen oziroma prijav že imamo, oziroma teh je kar 124 tisoč. Z vsakim dnem prejmemo tudi nove in vse skupaj se dobro razvija. Upam, da bo ta pobuda v prihodnje postala še večja in pomembnejša. Hvala. Upam, da bo to navdihnilo tudi tiste, ki nas gledajo in poslušajo. Eh, vse, ki so tukaj zbrani in tiste, ki nam sledijo prek spleta. Še eno vprašanje. Ali se je težko pridružiti solidarnostni enoti, ali potrebujete posebna znanja, posebne lastnosti? Ne, sploh ne. Evropska solidarnostna enota eh, se odziva na potrebe in na povpraševanje. In ne glede na to, ali ste na strani povpraševanja ali na strani ponudbe, eh, lahko zaprosite eh, za sodelovanje, lahko pišete svojo motivacijo za to. Poiščete lahko tudi nevladno organizacijo, gostiteljico ali pa kakšno drugo organizacijo, pri kateri bi radi sodelovali in eh, skupaj z evropskimi kolegi lahko razvijete svojo idejo in tudi pridobite evropska sredstva. Hvala. Skoraj 125 tisoč mladih se je že upisalo eh, oziroma se želijo pridružiti solidarnostni enoti. Skoraj 15 tisoč pa jih je trenutno aktivnih ali pa so svojo dejavnost že zaključili. Eh, kako se počutite, ko vidite, da ta pobuda raste? To me zelo veseli, ko si pogledam podatke, vidim, da obstajajo države, kjer so mladi res zelo aktivni in predani zelo aktivno podpirajo Evropsko solidarnostno enoto. In tudi ta ideja jim je pomembna. Naprimer v Španiji, Italiji je to zelo pomembno, prav tako v Romuniji. To so države, odkudar je prišlo največ pobud. Rad bi pa izpostavil tudi Turčijo, eh, kajti tudi mladi iz Turčije so zelo aktivni. Veliko eh, prošen za sodelovanje prihaja tudi iz Turčije. In Zato je meni to tako pomembno, zato sem tako vesel, eh, ker se lahko obrnemo tudi v države, ki so izven Evropske unije, ne samo znotraj EU, ampak eh, lahko sežemo tudi prek meja Evropske unije in mladim na drugi strani ponudimo eh, priložnosti, lahko jim damo priložnost za izkušnjo. Eh, priložnost eh, za to, da dobijo občutek pripadnosti v tej naši skupnosti. In mislim, da je to eh, glavni namen naše pobude, da se ustvari neka kohezivna družba. Hvala. Um, kakšen interes pa kažejo mladi za um, to pobudo? Povejte, kakšna je mlada generacija v Evropi v tem trenutku? Uh, zelo predani, so zelo aktivni, predani demokratični družbi. Pa ne samo to, ampak želijo tudi nekaj narediti za skupnost na evropski ravni. Um, Norčar, na primer, to je uh, bila ena prvih pobud oziroma en prvih projektov, uh, kjer so mladi sodelovali, mladi gredo v te različne kraje, zato da sklepajo nova prijateljstva, da pridobivajo novo znanje, nove izkušnje pa tudi zato, da pomagajo lokalnim skupnostim. S tem potem prispevajo tudi k evropski blaginji oziroma skupnemu dobremu evropskih državljanov. Še zadnje vprašanje. Eh, glede prihodnosti Evropske solidarnostne enote, kako se bo eh, po vašem mnenju ta razvijala? Vi ste podali ambiciozen predlog v dolgoročnem proračunu Evropske unije, večletnem finančnem računu ali eh, lahko ta pobuda postane eh, Eh, tako razvita in eh, transformativna kot Erasmus. Mislim, da lahko, zato ker eh, so odzivi podobni, kot so bili odzivi na začetku pri Erasmusu. Mi bomo tudi bistveno zvišali proračun za Evropsko solidarnostno enoto na 1,25 milijarde evrov v naslednjem večletnem finančnem okviru. Število sodelujočih se bo lahko povečalo in mislim, da so obeti zelo dobri. Če bo Evropska unija ostala aktivna, če boste tudi vi mladi ostali aktivni, če boste izkoriščali to evropsko solidarnostno enoto, potem mislim, da lahko postanemo z njo tako uspešni kot z Erasmusom. Hvala, hvala, ker ste naredili ta uvod. Zdaj pa bomo spregovorili še z vami, z nekaterimi koristniki, pa tudi drugimi. Kot ste videli, imate e, slušalke na voljo, tolmačenje je na voljo v, mislim, da 22 jezikov. Um, nekateri govorci bodo govorili v svojih maternih jezikih, eh, naprimer, če ne razumete italijansko in bo nekdo govoril italijansko, si nataknite slušalke. Zahvaljujem se pa tudi vsem tolmačem. No, prvi primer, kjer je solidarnostna enota naredila eh, razliko, prinesla spremembe. Eh, mesto Norče, verjetno veste, kaj se je tam zgodilo oktobra 2016. Um, potres je bil tam v osrednji italijanski regiji in uh, potrebe so bile potem ogromne, veliko um, stavb je bilo treba uh, ponovno zgraditi, veliko je bilo porušenih zgradb, ljudem je bilo treba pomagati. In uh, tja Evropska solidarnostna enota poslala uh, svoje asistente. Poglejmo ta video. Hey, hey, hey.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 In uh, sodelovalo je še veliko drugih uh, prostovoljcev. Tukaj so bili prisotni uh, študenti iz Francije, Estonije, Grčije in Portugalske. No, vesel sem, da lahko predstavim uh, to zgodbo. Z nami je župan Norče, mm, Nikola Emano. Hvala, da ste prišli iz Italije v Brusel. Še Joe Short je z nami iz Združenja Ekora. Uh, On predstavlja organizacijo, ki izvaja projekte v Norči, potem Jack Anderson, ki je eden od prostovoljcev. E, vi ste še vedno v Norči in razložili boste, kaj tam počnete. E, potem pa bodo se z nami tudi prek spleta oglasili e, drugi. Baša je blogerica iz Gdanska mesta na Polskem, kjer solidarnost veliko pomeni. Radi bi potem od vas tudi izvedeli, kako te zgodbe prodati svetu, kaj ti ljudje bi radi več izvedeli o Evropski solidarnostni enoti. Joe Short iz Združenja, no, z vami bomo začeli. No, pri tej organizaciji se je vse začelo. Tukaj gre Eh, za trio imamo prostovoljca, eh, uporabnika in pa organizacijo, ki ponuja svoje storitve. Kako ste prišli v stik z Evropsko solidarnostno enoto, kako se je pravzaprav začelo sodelovanje? Naša organizacija nima sedeža v Norči, ampak v Pazimanu, v bližini. Eh, več skupin smo že gostili v okviru programa Erasmus. Um, imeli smo potem potres avgusta in še enega oktobra. Um, z nami pa so bile eh, mladinske skupine v tistem času in čutili smo ta dva potresa. Potem smo tudi skupaj z našimi sodelujočimi gledali novice eh, po televiziji naslednji dan po potresu in dobili smo občutek, da je treba nekaj narediti. Nismo pa imeli sredstev, eh, da bi lahko uh, Eh, šli pomagati, nismo še imeli eh, stikov z eh, županom. Smo pa potem stopili v stik z, z italijansko nacionalno agencijo in pa drugimi organizacijami, ki so bile dejavne na terenu. Tako smo potem uh, spoznali Nikola uh, in takoj začeli z odličnim sodelovanjem. Podali smo tudi uh, projekt uh, do aprila in avgusta je tja že šlo prvih nekaj prostovoljcev. Uh, Norča je v regiji Umbrija in zelo težko je razložiti, kako je bilo. Morate iti tja, da to doživite. Prvič, ko sem sam šel v Norčo, um, sem to doživel na naslednji način. Eh, prej so vsi tam živeli znotraj obzidja mesta, potem pa je prišel potres in eh, ljudje niso več smeli eh, hoditi tam, kjer so bili navajeni, kjer so to počeli prej vsak dan. Dobro, hvala, da ste nas spomnili na kontekst. Za mesto Norča je situacija še vedno zelo težavna, ampak eh, takrat, takoj po potresu, so bile razmere res grozljive. Eh, kaj pa vi, gospod Župan, eh, ko ste slišali, da so pripravljeni priti v vaše mesto prostovoljci iz cele Evrope, kako ste reagirali na to? ko uh, sanjam, govorim angliško, ampak zdaj lepa ne bom. Govoril bom italijansko. Ko eh, ragazzi sono. Ko so ti mladi ljudje prišli v norčo, je bila situacija neobičajna. Mesto je bilo uničeno. pravzaprav nismo imeli niti nastanitve za nje. Ti mladi so spali eh, tako kot mi v šotorih, eh, jedli so skupaj z nami eh, v istih prostorih, torej večinoma v šotorih. In delali so skupaj z nami, torej na istih krajih, na ulicah. Mi smo najprej poiskali tiste um, ljudi, ki so potrebovali pomoč. Um, potreb je bilo veliko in zelo dobro je bilo, da je prišlo na pomoč toliko mladih. Prinesli so svojo vitalnost, svoje veselje. Um, vse to so nam prinesli in z njihovo voljo in željo pomagati um, nam je šlo lažje. Veliko različnih izkušenj sem doživel v tistem času. Imeli smo tri skupine mladih, naslednja skupina pa še prihaja julija. Lokalno prebivalstvo je bilo precej radovedno eh, v zvezi s temi eh, mladimi. Prišli so v belih majicah, eh, nekateri so jim potem te majice tudi popisali in ti mladi so se res vključili v skupnost. Um, sku, začeli so graditi odnose z našimi starejšimi, nekateri so se ukvarjali z otroci, eh, prav tako z invalidi. In pokazali so res veliko željo pomagati našim prebivalcem. Spominjam se toliko različnih trenutkov, eh, ki so bili pozitivni za naše mesto. Ti mladi so prinesli res veliko dobrega. če samo pomislim na vse socialno delo, ki so ga opravili. Leta 2017 smo vzpostavili tudi um, postavili smo zastavo na ruševine katedrale. Um, to je bila zastava za mir in solidarnost. In Eh, tudi na naš dan neodvisnosti je ta zastava eh, vihrala in eh, številni so jo kali v tem trenutku. Potem so mladi začeli kartati s starejšimi, tudi s takimi, ki sploh niso govorili angliško. Ti mladi niso govorili. Uh, angliško, oziroma mladi so govorili angliško, ne italijansko, eh, pa so skupaj s starejšimi igrali neko italijansko igro briskola, katere pravil sploh niso poznali. Ampak vse se je dalo dogovoriti, potem nekateri so delali z eh, otroci, delali okraske za božična drevesca. Eh, in na naših praznikih so ti mladi oblekli tudi naše tradicionalne kostume, narodno nošo, udeležili so se naših proslav. In naša skupnost se zdaj skuša vrniti v eh, normalno stanje. Mladi pa so nam pri tem zelo pomagali. Well, to, uh... No, zdaj pa se obrnimo še na Jacka, ki je prostovolec. Ko smo pripravljali ta intervju, eh, ste mi povedali, da ste preživeli eh, najprej dva meseca v Norči, potem ste šli nazaj na Švedsko, potem pa ste se vrnili v Norčo, ker vas je tak raj klical nazaj. Mogoče nam lahko razložite, kaj ste kot prostovolec počeli dnevno, kakšen je bil vaš program. No, prva stvar je ta, da živiš skupaj z drugimi evropskimi prostovoljci vsi ti ljudje so navdušeni na to, nad tem, da bodo eh, spremenili eh, kraj na bolje in eh, ni boljšega kraja kot norča, da to dosežeš, da dosežeš ta svoj cilj. Energija tam je bila zelo pomembna. Še vedno je, eh, to nam zelo pomaga. Vsak dan smo imeli tudi gledališke delavnice, eh, šli smo v šolo in tam pomagali, kot je rekel Nikola, smo sodelovali tudi pri njihovih dogodkih. To je bilo zelo zabavno za nas. Torej, veliko je bilo interakcij z lokalnim prebivalstvom. Torej. Ali govorite italijansko? Da, da, zelo dobro govori pravi župan. No, Ampak vseeno ste bili sposobni se pogovarjati z mladimi, z eh, starejšimi. Da, najpomembnejše je to, da ustvariš vez. Eh, če obstaja jezikovna uvira, je to težje, ampak eh, bolj pomembno je, da si tam in da imaš željo pomagati. To potem ustvari vez. Vi pravite, da uh, jezik ni uvira. To je mogoče sporočilo za tiste, ki nas poslušajo. Uh, ampak sam se včasih počutim izgubljenega. Ali pri vas ni bilo tako? Ja, lahko je uvira, ampak e, pri meni ni bilo tako. Kako pa vas je ta izkušnja spremenila, če pogledate nazaj na vse čas, ki ste ga preživeli v noči? Kako ste se spremenili kot evropski državljan? 2000... Hmm, No, ko se je zgodil potres leta 2016, eh, se, se mi to ni zdelo eh, realno. To je bilo tako oddaljeno od mene in mislil sem, da ne morem nič storiti. Potem pa sem dobil priložnost. In ko ljudem daš priložnost, da dejansko nekaj naredijo glede dogodkov, ki se zgodijo v Evropi, potem ljudje ne bodo naredili samo nekaj dobrega, ampak bodo tudi bolj eh, se zanimali za to, kaj se v Evropski uniji dogaja, bolj jim bo mar za Evropsko unijo. No, ja, verjetno je res tako, eh, ko si prisoten na nekem kraju in spoznaš potrebe tiste skupnosti. Zdaj pa še vprašanje za Joa. Eh, vi veste, kaj solidarnost enota lahko naredi, tudi za organizacije, kot je vaša. Ali bi morali kakšno stvar spremeniti? Well, I think that the program is... No, mislim, da je program zelo prožen. Organizacijam, gostiteljicam in organizacijam, koordinatoricam omogoča, da najdejo pravo pot. Zakaj je bil ta projekt uspešen? Zato, ker smo zagotovili dobro delovanje tega trikotnega. Če ne bi dobro sodelovali z občino, nam ne bi uspelo. Komisar je dejal, da gre za iskanje pravih povezav, pravih parov. Da, točno tako, brez uh, njih tega projekta ne bi mogli izvesti. In enako velja za njih, brez nas tega projekta ne bi mogli izvesti. In če ne bi imeli prostovoljcev, potem bi lahko imeli čudovit projekt, ampak uh, ostal bi zgolj v naših glavah. Največji izziv za tiste, ki delajo na nekem področju, kjer je prišlo do naravne nesreče, je obseg dela. Marsikaj je treba narediti in prostovoljci ter evropejci kot takšni lahko marsikaj eh, naredijo eh, socialnega vidika. Lahko se pogovarjajo z ljudmi, pokažejo ljudem, da eh, jim Evropa želi pomagati, in na to pa pokažejo drugim, da se tudi te stvari dogajajo v Evropi. O tem je že govoril eh, kolega. Prva stvar je eh, ta, da bi lahko morda bolj sodelovali na eh, gradbiščih, naprimer kar se tiče crkva in ostankov zgradb, ampak če želiš tam delati, eh, moraš najprej opraviti veliko varnostnih tečajev. Tega kot organizacija nismo poznali in eh, ugotovili smo, da je boljše, da se osredotočimo na socialne vidike. Eh, zato potrebujemo tudi manj specifičnih kompetenc, kar pomeni, da potrebuješ samo voljo, da nekaj narediš. Ne potrebuješ pa naprimer izobrazbe inženirja ali pa kaj podobnega. Potrebuješ srce. Še komisar Navračič, mislim, da ste vi obiskali eh, Norčo septembra leta 2017. Takrat ste dejali, da je bila Norčja tisti pravi zgled evropske solidarnosti. Morda bi se lahko sedaj vi odzvali na to, kar smo slišali. Povejte, kako ste sami videli vse skupaj. No, mislim, da je najpomembnejše to, kar je povedal Giorgio. Obnova takšnega področja, ki ga je prizadela nesreča, ni zgolj obnova fizičnega okolja, zgradb, ne, to je obnova človekove duše. Vrniti je treba življenje tem skupnostim, ki so doživele takšno nesrečo in ki se čutijo pozabljene. Evropski način dela Evropske solidarnostne enote lahko pomagajo torej, ljudem. To je tista osnovna pomoč, ki jo lahko zagotovimo. S tem prizadetim pokažemo, da se je zunani svet zaveda njihovih težav, da jim ljudje skušajo pomagati, jim skušajo prisluhniti, jim stojijo ob strani. To je lahko ključni dejavnik za preživetje skupnosti, za krepitev duha te skupnosti. Morda še zadnje vprašanje za župana. Ko je Norče obiskal komisar, ko so eh, mesto obiskali evropski uradniki in na to tudi prostovoljci, ste verjetno uvideli, da niste sami, da ta evropska solidarnost nekaj pomeni. Ki je traverso. Resnično menim, da s pomočjo evropskih solidarnostnih enot Evropa stopa bližje državljanom. Mislim, da se je Evropa resnično približala državljanom in najmlajši v Evropi so jasno pokazali, da obstaja področje, obstaja tema, ki lahko združi ljudi v Evropi in to je solidarnost. Resnično smo izkusili to dejstvo. Pokazalo se je, da so si ljudje v Evropi bliže s pomočjo institucij, ki so nas obiskale. Komisar Navračič nas je obiskal, predsednik Evropskega parlamenta nas je obiskal, predsednik odbora regij je prišel na obisk. Gonilo, ki so ga zagotovili mladi, je pomenilo, da da je naše mesto začutilo, da smo bliže evropskim institucijam. Mislim, da je to dejanski dosežek tega projekta. Fizične ovire so bile odpravljene med nami. Ne bi kaj dosti spremenil, glede na to, kaj se je zgodilo. Rad bi dejal, da bodo naši mladi še naprej nadaljevali s takšnim delom, s takšnimi izkušnjami. E, ko sem videl, da so zapuščali našo skupnost, sem bil res žalosten. Oči so se mi zasozile. <laughs> Seveda nam lahko pošljete vaše odzive prek Twitterja. Imamo dva ključnika, Youth Week in pa EU Solidarity Corps. Zanima me vaše uh, mnenje. Sedaj pa Baša Grabovska, blogerka in uh, vplivnež, uh, imate veliko sledilcev in zanima me, kakšne nasvete imate za nas vi. Poznate to zgodbo, slišali ste jo, gre za zgodbo o ljudeh, o obnovi skupnosti, o solidarnosti. A je to ta tip uh, zgodbe, ki se lahko, in ta beseda mi ni všeč, dobro proda na Instagramu, na družbenih medijih. Da, seveda, takšna zgodba nas eh, gane. Tudi meni so se zasozile oči, ko ste govorili. Mislim, da je zelo pomembno, da delimo takšne eh, pomembne novice, kot je naprimer projekt v Norči. Vse na spletu na Instagramu, na YouTubu, v blogosferi, se vrti okoli čustev. Če lahko dosežeš, da nekdo, nekdo reagira na vsebino, ki jo predstavljaš, potem si dosegel svoj cilj. Si uspel. Vaš projekt, vaše delo se lahko dobro proda. Žalostno je, da moramo uporabljati ta izraz, uh, zato ker prihaja ta izraz iz popolnoma drugačnega sveta, ampak mislim, da se da uh, takšne zgodbe prodati. Kakšne zgodbe bi se vam zdele zanimive? Naprimer, eh, če bi sledili nekomu, kot je Jack, tekom njegovega vsakdana, ko se srečuje s starejšimi, ko dela z eh, mladimi, so to takšne zgodbe, o katerih bi naj razmišljali. Želimo namreč, da več ljudi izve, kaj počnejo uh, prostovoljci na terenu. Mislim, da bi morali predstaviti dva vidika. Slišali smo, da imamo v tem primeru trikotnik. Pomembno je, da predstavimo stališče tistih, ki pomagajo, in stališče tistih, ki prejemajo pomoč. Pogledala sem si vašo stran na Facebooku, stran o projektu in popolnoma je navd, na, me je navdušila, zato ker je odlična. Delili ste popolnoma normalne uh, zgodbe, ki človeka ganejo, ki vključujejo vas, prostovoljce in ljudi, ki jim pomagate. Mislim, da je v mislih vedno treba imeti te dve plati medalje, te dve plati projekta. Kot strokovnjakinja vam lahko priporočim naslednje. YouTube, ki sem ga omenila. A imate že stran? Aha, no, sama je nisem našla. Imamo veliko vsebin, ampak s težavo pridobivamo vse tiste všečke, ki eh, bi si jih eh, sicer zaslužili. No, lahko všečkate našo stran na Facebooku. Da, točno to je treba narediti, to potrebujejo. Naprimer, eh, imate lahko vsakodnevni blog o vašem delu in to delo je neverjetno, to, kar počnete, je ogromna stvar in več ljudi mora to poznati. Prosim, da se prijavite na njihove objave in všečkati njihovo stran na Facebooku. Mislim, da je treba takšne dobre zgodbe širiti. To je širiti jih je treba. Kakšne zgodbe objavljate na spletu? Ponavadi, ko gostimo skupine v Norči, damo dostop do družbenih medijev eh, enemu od predstavnikov in vsak lahko opiše v 500 znakih, zakaj so prišli eh, na začetku, na to pa še na koncu prav tako napišejo takšno besedilo, 500 znakov, eh, opišejo, eh, kaj so počeli in tako naprej. Imamo torej obe plati, plat, ki se posveča stiku z, z lokalnim prebivalstvom in drugo plat zunanjega vidika. Na to imamo še prostovoljce, ki jih na začetku usposabljamo, kar se tiče oblikovanja videoposnetkov in eh, ti prostovoljci na to eh, delajo v okviru našega projekta, pa tudi v okviru drugih projektov. Imamo spletno stran, kjer najdete vse uh, videoposnetke, Volotube, imamo pa še uh, Europe for Solidarity in to je spletna stran namenjena noči. Jack, dejali ste, da ste veliko dali, veliko pa tudi prejeli v zameno. Dejali ste, da je ta izkušnja spremenila vaše življenje. Kmalo se boste vrnili na Švedsko, v Stokholm. Kaj vas čaka v prihodnosti? Boste še naprej delali kot prostovoljec? Kakšni so vaši načrti? To je zelo dobro vprašanje. No, poglejmo. No, pripričan sem, da želim še naprej delati v dobro skupnosti, bodi si na švedskem, bodi si v Italiji, ne vem, eh, morda bom ostal v Italiji. Ugotovil sem, da obstaja velika potreba po ljudeh, ki delujejo v dobro uh, družbe svoje in družbe drugih. Brez doma bom uh, delal v tej smeri, morda se bom vrnil v službo, ne vem še točno. Hvala za vse, kar ste do sedaj počeli in naredili. In morda še ne na zadnje župan. Mesto še ni popolnoma obnovljeno. Daleč od tega, veliko dela vas še čaka. Kaj pričakujete od nove eh, generacije prostovoljcev, ki bodo eh, prispeli v Norčijo? No, pričakujemo še eno skupino 16 mladih in sicer Julija. Z njimi bomo sodelovali. Sodelovali bodo v pripravi delavnic za naše otroke tekom poletja. In to zato, ker nimamo podobnih struktur, ki bi lahko služile organizaciji tovrstnih dogodkov. Šole ne delujejo. Družine pa trdo delajo zato da bi poskusile vzpostaviti normalno delujočo družbo. Otroci bi morali imeti v tej fazi pozitivne izkušnje. Upam in pričakujem, da bodo ti mladi iz evropskih solidarnostnih enot uspeli v veliki meri prispevati k naši skupnosti. Upam, da bodo lahko zagotovili, da bodo ljudje v naši skupnosti še naprej lahko izboljševali svoje življenje. Sprejeli smo lasno, eh, jasno odločitev po nesreči, po eh, potresu. Odločili smo se, da ostanemo doma. Mladi solidarnostnih enot so nam dali marsikaj v razmislek dali so nam ta občutek, eh, da nismo sami, da je tudi drugim mar za nas. Zagotoviti moramo, da bomo ponovno vzpostavili storitve, ki jih poznajo druga mesta, kljub temu, da nas je prizadel potres. Potrebujemo ta občutek ljubezni in solidarnosti, ki eh, so ga v eh, naše mesto pripeljali ti mladi. Preživljamo težke čase v dnevih in mesecih po potresu, potem ko je prispela prva skupina mladih, smo se na vse skupaj odzvali zelo čustveno. Pokazati smo želeli, da lahko ostanemo doma, v svojih domovih, v svojem mestu. Sedaj pa potrebujemo bolj praktično pomoč. Obnoviti moramo naše mesto, ampak to ni isto kot eh, vrniti se na začetek. Ljudje lahko seveda izberejo, da živijo tam, kjer so živeli prej, ampak to ni dovolj. Zagotoviti moramo, da bodo naši otroci uživali dostop do, naprimer, tečajev angliščine, da bodo lahko živeli dobro življenje, da se bodo lahko ukvarjali športom in vsi ti ljudje potrebujejo sogovornika. Mladi solidarnostnih enot so pomagali tudi starejšim, naprimer pri njihovih vsakdanjih nakupih. To so dejanske storitve, dejanske praktične rešitve. In v kraju, ki ga je uničil potres, je to nekaj, česar ne moremo kar tako vzeti v zakup in eh, česar ne moremo jemati za vsa, eh, samoumevno. Mladi so nam ponovno vrnili upanje in upam, da bomo to upanje gojili še naprej. Uh, in Na zadnje, še sklep, verjetno je glavni izziv pri komunikaciji ta, da gremo zunaj tega mehurčka. Preprosto je najti tiste, ki razmišljajo enako kot mi, ampak kaj pa naprimer ljudje, ki nikoli prej niso razmišljali o prostovoljstvu? Kako iti on kraj tega mehurčka? Ali imate kakšne nasvete za nas? Prostovoljstvo mora biti nekaj zelo privlačnega nek nov trend. Nekateri ljudje želijo delati zgolj za denar. Ampak, če bi bilo prostovoljstvo bolj priljubljeno, bi bilo to za nas kot družbo bolje. Morda bi lahko povabili vplivneže, ki eh, ponavadi delajo eh, za denar, povabimo jih lahko k sodelovanju pri takšnem projektu. Mislim, da bi lahko tukaj pridobili vsi. Če na to njihovi sledilci vidijo, da njihov idol pomaga ljudem zaradi neke ideje, ideje solidarnosti, bi lahko na ta način razširili te informacije, te ideje v skupnosti, ki prej niso poznale tega dela. Vidim, kaj pravite, potrebujemo torej nek magnet, nekoga, ki privlači druge. Da, mislim, da je to dobra rešitev. A ste se že vi lotili solidarnostnega, eh, solidarnostnega dela in eh, enot? Ne, no potem pa lahko obiščete nas poleti. Hvala, hvala za povabilo. Mislim, da boste dobrodošli v eh, Norči. Rad bi se zahvalil eh, Nikoli, županu uh, eh, Norče, hvala Đorđiju iz asociacione eh, Kora, hvala uh, Jacku, ki je skoraj eno leto preživel v Norči kot prostovoljec in hvala tudi vaši gra Grabovski za uh, zelo uporabne nasvete. Hvala vsem za uh, sodelovanje v tej okrogli mizi. Thank you very much indeed. Now, if... Najlepša hvala. Če menite, da je kolesarjenje dobro za vaše zdravje, no to je res. Ampak v naslednji zgodbi bomo videli, da lahko prek kolesarjenja stkete solidarnostno verigo. Poglejmo si ta posnetek. When biking meets charity and when boldness meets volunteering, here comes the Budapest Bike Mafia, introducing the charity team who ride the city day and night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 Še en konkreten primer, komisar, to je bliže vašemu domu, Mačarska, Budimpešta. Budimpeštanska kolesarska mafija, odlično ime. Tukaj imamo Idliko Tot, predstavnica organizacije Budimpeštanske kolesarske mafije. Čudovito, da ste z nami. Thank <laughs> you. Elizabeta Ružičič, jo. Elizabeta Ružičič iz Hrvaške, nekdanja prostovoljka, veliko časa ste kolesarili po Budimpešti. Mesto vaših sanj ste dejali včeraj, celo postili ste delo, da ste se pridružili prostovoljcem. Zelo zanimiva zgodba, ki nam jo boste povedali. In Robert Weiss, delate v zavetišču v Budimpešti, kjer pomagate tistim, ki pomoč potrebujejo. Povedali nam boste, kako na prostovoljce gledajo tisti, ki živijo v tem zavetišču. In potem Čika Paolo, bloger, vloger in influencer. Živite v Franciji, če želite govoriti francosko, lahko govorite francosko, če želite angliško, to je vaša izbira. In kmalo bomo izvedeli več kako lahko razširimo to uspešno zgodbo. Ravno kar smo videli video, začenjam z Ildiko, kajti to je nekako vaš projekt. Všeč mi je mešanje solidarnosti, kolesarstva, veliko aktivnosti je pri tem, kako ste vi stopili v stik s prostovoljstvom in kako ste pripravili ta projekt. To je bilo nekaj novega v življenju budimpeštanske kolesarske mafije. Imela sem že deset let izkušen na tem področju. Leta 2017 sem spostavila ta projekt in oktobra 2017 sem se prijavila. Dva meseca kasneje smo že vedeli, da je bil projekt odobren, tako da smo skupaj čudovito ekipo budimaštanske mafije pripravili ta projekt marca lani. Je prišla Ronja z Mačarske, predstavnica z Finske in potem junija tudi Elizabeta z Hrvaške. Projekt se je končal lani decembra. Lahko vam povem, da je to bila čudovita zamisel, da smo bili vključeni v ta projekt, kajti budimbaščanska kolesarska mafija je veliko pridobila teh treh deklet in vseh možnosti, ki nam jih ta program zagotavlja. Dekleta so spostavila svoje projekte v teh osmih mesecih in na te projekte se lahko zanesemo, jih lahko razvijamo še naprej. Ko jih vključimo v naše delo, naše prostovoljno delo, vedeti morate, da to deluje samo na prostovoljni podlagi, imamo svoje službe, tako da pomagamo v prostem času. Tudi zato so ta tri, ta tri dekleta nam v veliko pomoč. Bronja je sestavila projekt v British International School, kjer delam z otroki. Elizabeta je pripravila projekt za vetišče za brezdomce, kjer se lahko sedaj tisti, ki tam živijo, z njo se čujejo na redni ravni, na redni podlagi. In ta možnost, da izboljšamo življenje brezdomcev, da to vključimo v mednarodno okolje, to mislim, da je zelo, zelo dober projekt. Tako sedaj pa Elizabeta. Seveda mora vse gladko teči, sicer ne delujem. Delali ste, bili ste na spletu, gledali sem si projekte in rekel sem si, sem želim iti. Povejte zgodbo. Delala sem v Dubrovniku, mesto Game of Thrones. In to je bila nekakšna spletna zgodba, imela sem dobro delo, vse je bilo perfektno, ampak nekaj je pa manjkalo. In potem sem imela potrebo, da se vključim v neko družbeno delo. In potem sem šla na splet in sem se gledal projekt, ki bi mi bil privlačen, videla sem budipaštanska kosarska mafija in sem dala wow. Tako da me je to takoj pritegnilo. Potem sem stopila v stik z Zildi, po tem, ko sem se prijavila, sem pripravila kočke in se preselila v Budimpešto. Ko sem prišla v Budimpešto, sem ugotovila, da sem sprejela pravo odločitev, kajti ta projekt je za me popolnoma drugačen. Počnejo nekaj na terenu, ne vem, kako to pravzaprav naj razložim. Poskušajo uskladiti prostovoljstvo z rednimi službami. KPC projektov imajo znotraj tega večjega projekta, tako da mislim, da je to zelo zanimivo. Da, res je. Koliko časa pa ste bili v Budimpešti? šest mesecev. In kot je Ildi razlagala, ste pomagali ljudem, prihajali so k vam, se pogovarjali o težavah in seveda ne govorite, verjetno, mačarsko. Kako ste se pa sporozumevali z njimi? Večino noma sem imela tolmače, ki so govorili tako angliško kot mačarsko. In verjetno je bilo tudi za njih presenetljivo, da so videli hrvaško dekle, ki je pripravljeno pomagati, prisluhniti. Da, ko sem delala tam, so bili ljudje zelo veseli, se pogovarjali z mano, nekateri so poznali nekaj hrvaških besed, tako da je bilo zelo, zelo zabavno. Dejali ste, da ste imeli čudovito službo v mestu Game of Thrones, veliko sonca, čudovita lokacija, vendar pa ste iskali globlji pomen. Je to res? Ste to našli? Da, da, absolutno. Samo sebe sem našla v Budimpešti. In kako to potem uporabljate doma na Hrvaškem? V bistvu se nikoli nisem vrnila na Hrvaško. Še naprej sem potem še nekaj mesecev živela v Budimpešti, potem sem odšla v Litvo, potem pa iz Litve v Nemčijo, sedaj pa sem v Nemčiji. Kje pa? V Študgartu. In kaj počnete tam? Trenutno sem na obisku pri materi sem se pa prijavljal na univerzo v Amsterdamu. Tako da sem posod. Budim pešta in potem se je začelo dolgo potovanje, torej upamo, da se bo nadaljevalo. Sedaj pa Robert, kot sem dejal, skrbite za zavetišče v Budimpešti, kjer pomagate tistim, ki pomoč potrebujejo, ki nimajo doma, ki nimajo kje spati. Povejte nam, kako ste se prostovoljci vključili v delo, Kar nekaj korakov je bilo, ki jih je bilo potrebno postoriti naprej. Smo tudi sami se sprašvali, kaj bi naj počeli, malo nas je bilo morda strah. Potem je prišla Elizabeta in nas je osvojila vse, nas s kolegi, pa tudi prebivalce. Imela je zelo, zelo tesen stik z vsemi v zavetišču vsak dan je bila na vzoče. In to se seveda potem pokaže, če polno pozornost namenite brezdomcu, potem to dobi pomen in potem prije tudi do dobrega stika. In to se je zgodilo zelo hitro z Elizabeto, tako da smo bili zelo, zelo veseli, da je bila z nami. Imela je kar nekaj dobrih zamisli, dobrih vprašanj prav tako pa nam je podala povratne informacije, ki smo jih zelo potrebovali. Kaj naprimer? Sveda, prihajala je od zunaj. Katere so bile tiste povratne informacije? Že dve leti delam v tem zavetišču in resnično je imela svež pogled na stvari, kako gledamo na prebivalce. ko sem imel čas, sem se pogu, poskušal z njimi pogovoriti. Ona pa je bila še več na voljo in vsak trenutek se je zdel zelo poseben. In tako sem tudi sam domel kar nekaj stvari. Kajte veliko krat se ukvarjamo z birokracijo in potem nam je pokazala, kako so ljudje tisti, ki so najpomembnejši. Prav, seveda vedno je dobro dobiti na svete od zunaj. Elizabeta ali je ta izkušnja prinesla spoznanje, da smo vsi evropejci, da jezikovne meje niso tako pomembne in da v bistvu potrebujemo samo voljo, da pomagamo in to, da pomagamo srcem, v vašem primeru veliko srca. Da. Večina mladih si želi pomagati, pa nimajo dovolj poguma. Se bojijo, pa mislim, da, se, da je potrebno to preseči in poskusiti. Ko odidete v drugo državo, vidite, vidite koliko novih možnosti se odpre in koliko novih priložnosti dobite. Poglejte, me danes sem tukaj. Če bi mi pred osmimi meseci kdo to dejal, bi rekla: Ne, to je ne mogoče. Pa poglejte, sem tukaj morda še odziv vaših prijateljev, družine, ko ste dali. Pustila bom službo, želim postati evropska prostovoljka. Kakšen je bil njihov odziv? To so že vedeli, kajti že od malih nog sem bila taka. Pogosto sem potovala, oziroma sem na hrbtnik in potovala, ampak so to razumeli? Ne, ne. Zelo težko je moji družini to razložiti. Ampak potem postopno poskušajo bolje razumeti. Torej, upanje še ostaja. Elizabeta, kaj pa, prosite, Iliko, imate sedaj veliko prostovoljcev v Budimpešti? Pripravljam nov projekt od oktobra naprej. Dobro je, da imamo inovativne projekte. Čisto iskreno, to je bil naš prvi projekt, in dejala sem že, da smo vsi prostovoljci, včasih je bilo zelo, zelo težavno. Brez dobre ekipe mislim, da bi bilo nemogoče to izvajati 9 mesecev, koliko je to trajalo. In tudi Budimpeštanska kolesarska mafija je prepričana, da bomo s tem nadaljevali. Veliko možnosti vidimo za mlade, za naše društvo, pa tudi za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Morda ne bomo šli v podrobnosti, ampak povejte nam, kako težko ali enostavno je z organizacijskega vidika se povezati s svojo danostno enoto. Ni težko, ni težko. Zelo enostavno je, res. In za udeležence, kako enostavno se je bilo prijaviti narediti vso, no, ne bom rekel, dokumentacijo, logistiko, zelo enostavno. Imate podporo tako v svoji državi, kot tudi v državi, kamor greste. Tako da je zelo enostavno. In za prejemnike, seveda, spremete prostovoljce z odprtimi rokami, rečete, želimo si jih še več in želite nadaljevati. Da, vedno si želimo več prostovoljcev. Veliko donacij imamo. In prostovoljci lahko zelo pomagajo. Mislim, da je tudi Elizabeta uživala, mi smo uživali njeni pomoči, da je bila z nami, to je pomenilo za nas veliko. In to je bilo sporočilo za prebivalce, da so bili bolj motivirani, da meja ni, da lahko vsi potujemo. Meje, jeziki, združenje v raznolikosti, to je naš slogan. Komisar, morda še kaj z vaše strani o tej zgodbi. Ste poznali budipeštansko mafijo? Da, slišal sem za njih, ampak nikoli se z njimi nisem. Sreča, to je edinstvena priložnost tudi za me, se jim približati. Seveda, gre za duh evropske integracije, ampak po drugi strani je ta misija še pomembnejša, kaj ti vemo, da je raven prostovoljstva v srednjeevropskih državah je verjetno potem tudi bolj na vzhodu, znatno nižja kot v Zahodni Evropi. Take pobude lahko ponovno obudijo ta duh državljanstva, prostovoljstva. In zelo cenim prizadevanja Ildiko in vaše sodelovanje. Mislim, da je to nov način sodelovanja. Vemo pa, da hrvaško-mađarsko sodelovanje traja že približno 800 let zgodovinsko gledano, vendar pa to je nov tip sodelovanja. In to izpostavlja pomen inovacij pri prostovoljstvu. Običajno imamo socialne storitve, sektorje, institucije, ki upravljajo svoje delo na tradicionalen način. Potem, enadoma, pa pride nekdo, ki poda nov navdih in ima nove inovativne metode. Mislim, da je to zelo pomembno za nas in za celotno Evropo. Uh, in potem vprašanje z Twitterja. Nekdo sprašuje, kakšen je interes partnerskih držav pri tem projektu prostovoljstva in ali imamo informacije, koliko jih že sodeluje v teh dejavnostih, partnerske države. Je ta schema odprta tudi za njih? Da, lahko postanejo del sedanostne enote in kot sem omenil, naprimer Turčijo, več kot 16 tisoč prošenj imamo, potem imamo tudi prošnje iz Islandije, Norveške, katera država še, ne vidim drugih, ne, članice EU, aha, Makedonci, Liechtenstein. Torej, to je odprto za članice, pa tudi za ne članice. Morda boste dobili tudi islandske prostovoljce. Da, želimo imeti multikulturno okolje. To je za me zelo pomembno, da imamo predstavnike različnih držav. Finska, Nemčija, Hrvaška, kot so dejali. Zanimiva mešanica. Nordijska, srednja, no, recimo temu Zahodna Evropa. Tako, sedaj pa Čiko Polo, vloger. Včeraj ste se že srečali z udeleženci, razmišljali ste o tem, kako bi lahko bolje oglaševali to čudovito zgodbo. Bodimo iskreni imamo odlično ime, odličen koncept. Ja, to je odličen koncept. Ta koncept bi lahko pritegnil veliko ljudi. Dobro. Tu gre za neko globino v tem projektu, sedaj pa moramo razumeti naši družbi, kako to prodati, kako pritegniti ljudi. Malo žalostno je, če smem temu tako reči, da moramo imeti neko podobo, nek imič, da pritegnemo ljudi. Tako da moramo razliti, razviti vse to. In vloga socialnih medijev je ravno to. To je eden glavnih načinov, kako pritegniti ljudi. Ko govorite o socialnih medijih, govorite predvsem o Instagramu. Da, večinoma govorimo o Instagramu. Kakšen je vaš recept, kakšna je vaša ideja, kako bi lahko zagotovili, da bi pritegnili več ljudi? Včeraj smo se že pogovarjali o tem. Vem, da je zelo površno govoriti sedaj o tem, ampak mislim, da je veliko vidikov, zgodbe na Instagramu, naprimer, zgodbe, barve, fidi. Mislim, da moramo razumeti veliko stvari, ko se pogovarjamo z mladimi, s prihodnjimi generacijami. Torej, če želimo to storiti, mislim, da je prvi korak, če bi bil. prevelik skupnosti. Našo skupino bi torej želel imeti, pritegniti nekaj influencerjev in bi potem, naprimer, si izmenjali praktične izkušnje in bi potem dejali, dobro, bomo poslali elektronsko sporočilo vsem influencerjem in potem skušali to razširiti. Še nekaj bom dejal. morda je to žalostno, večina influencerjev je praznih, iščemo smisel v življenju. Potrebujemo nekaj globljega. Torej, ko predlaga te nekaj smiselnega, bo da influenceri to pograbili. Torej, predlagate, da vam bom kolo, lahko raziščete mesto, prenašate to v živo. Da, to je potem neka izkušnja, ki jo boste postili, potem ustvarite trend in zato torej jih imenujemo trendsetteri, influenceri, ker bodo tako stvari, nove trende in tako to deluje. Torej, čeprav razumem, ne želite, da so samo opozivalci, želite, da so akteri, da so na kolesu, se srečajo z ljudmi, s tistimi, ki pomoč potrebujejo in živijo to, kar bi radi predstavili. Ja, to moramo razumeti, to je zelo pomembno. Videti, ljudje vejo, kaj ni pristno. Če želimo nekaj prodati samo zato, ker je dober trend, to ni dovolj. Moramo se uživeti v to, to je prvi vidik. Tako da torej je prva stvar ustvariti neko ozaveščenost, ne samo solidarnost, ampak ozaveščati o ekologiji, feminizmu, vseh teh zadevah za mlajše generacije socialni mediji, pa so samo način, kako potem to razširiti, spraviti med ljudi. Naprimer, pogovarjala sva se, govorili, govorila sva o Facebooku. Kdo tukaj uporablja Facebook? Sam ne uporabljam Facebooka, to je za starejše. Iskren sem z vami. To je malo žalostno, ampak morda bomo čez tri leta še slišali, kdo sprašuje, ali uporabljate Instagram, jaz ga ne več. Svet se hitro razvija. Potrebujemo novo orodje za to, da dosežemo mlade. Da, všeč mi je, da torej influenceri upravijo to delo. Sveda, to je veliko teh akterjev, pevci, igravci in tako dalje. Kar se tiče tega, da dosežete javnost. Kaj uporabljate? Facebook, Instagram? Ta imamo Facebook, pa tudi Instagram. Večinoma lokalni uporabniki ali tudi ljudje izven Mačarske. Imamo spletno stran tudi v angleščini, ker sem tudi predstavnica za mednarodne stike naše organizacije, da bi vsak dan 2 do 5 telefonskih sporočil, pa tudi sporočila na Facebooku. Tako da sem prepričana, da tudi ne mačari so na naši spletni strani in preverjajo tudi našo stran Facebook. Imate tudi zelo lepe majice, ki se lahko kupi na spletu. Da, različne majice imamo, ki se jih da kupiti. Za zaključek, kaj si želite, da bi se zgodilo v naslednjih petih letih za Budimaštansko kolesarsko mafijo, še prav posebno kar se tiče pomoči strani prostovoljcev. Veliko podrobnosti o Evropski solidarnostni enoti poznam. Pripričana sem, da ne bomo imeli samo enega novega projekta. Rada bi razširila to schemo, imela več prostovoljcev, ne samo teh treh. Gre tudi za kaosno oznako, ki jo potrebujete, da lahko pripeljete prostovoljce. V tem trenutku lahko pripeljete samo tri. Rada bi imela dovoljenje za deset prostovoljcev, kajti sedaj sodelujemo pri 13 različnih projektih in prepričana sem, da bodo lahko sodelovali v vsakem od projektov Budipeštanske kolesarske mafije. Elizabeta, vi ste sedaj v Študgartu, kaj sledi? Kako želite uporabiti to izkušnjo? prihodnosti. Želim praviti socialno delo. Prijavila sem se za študij v Amsterdamu, obske študije, upam, da bom sprejeta in to je moj načrt za prihodnost. Želite svojo lastno nevladno organizacijo? Da, upam, ampak v prihodnosti. Na Hrvaškem? Ne, ne, ne, ne na Hrvaškem. Povsod drugje. Ne, šalim se, šalim se. Nekje v Evropi? nekje na svetu. Hvala lepa za vaše izkušnje. Hvala lepa Hildi, Robertu, Elizabeti in Pavlu za vaše nasvete. Zelo navdihujoči so bili. Všeč mi je za misel. Upam, da bo manj potreb potem, da bo manj brezdomcev, ampak vseeno upam, da boste s svojimi projekti lahko nadaljevali s, s tem, da pomagate drugim. Hvala lepa.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 Zelo navdihujoče je bilo prisluhniti tema dvema primeroma, ampak obstaja jih še veliko več. 15 tisoč prostovoljcev je že opravilo svoje delo po Evropi ali pa so aktivni zdaj. Kot je rekel komisar, ima ta projekt eh, tudi potencial, da postane tako močan kot Erasmus v prihodnosti. Hvala, gospod komisar, ker ste gostili to razpravo, hvala, ker ste usvetlili to trdo delo prostovoljcev. In res mi je všeč ideja trikotnika, eh, ker je zaradi tega vse skupaj tako posebno. Preden si rečemo adijo, pa bomo naredili še eno skupinsko fotografijo. Vse bi prosil, da se premaknete na sredino dvorane, dvorane torej strani proti sredini. Bi se pa rad še enkrat zahvalil vsem za vaš čas in vaša pričevanja. Thank you very much. Thank you. Did you stay for the, the pictures? Yes, sir. Yes, yes. Ah non, non, non, non, non je ne vais, je vais pas le laisser là. So, Okay, so everyone, the idea is to move. Prosim, ideja je, da se vsi premaknete proti sredini te polkrožne dvorane. Tisti, ki sedite bolj na robu, V zunanjih vrstah, prosim, premaknite se proti sredini, tako da boste vsi na fotografiji. Yeah, prosim pa tudi vse govorce, naj pridejo tukaj spredaj, sprednji del dvorane. So, Michelangelo. Cioè, eh,